Spoštovane kolegice in kolegi, prosim, če lahko zauzamete svoje mesta, da začnemo z glasovanjem. Hvala lepa.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 Tako, začenjamo z glasovanjem. Ali je drugače povedano, jaz bom začel z glasovanjem, vi pa kakor hočete, če ne sedite, ne boste glasovali. Gospode Kajzer, izvolite, imate besedo. Gospod predsedojoči, ne bom eh, zdaj ponovno govorila o incidentu, ki je se je zgodil včeraj tukaj v tem zboru, ki ni vreden tega parlamenta, gospoda Hermana Van Rompuja, so namreč tukaj užarili. Predsednik eh, sveta se zna braniti namreč sam. Predsednik sveta se zna braniti sam, ampak tu v tem parlamentu ne more nekdo za mojo državo trditi, da to ni država. To je ena ustanovnih članic Evropske unije, ki bo zelo kmalo prevzela tudi predsedstvo Evropske unije in ne razumem, kako lahko tu v tem zboru padamo na tako nizko raven komunikacije. In zato zahtevam opravičilo, gospod predsedujoči. Imerisija diataksi, provlepiti živohorija. Hvala lepa. Na dnevnem redu pa imamo zdaj glasovanje o poročilu gospe Valean o investicijskih projektih na področju energetske infrastrukture v Evropski skupnosti. Gospod eh, Patn, imate besedo. Hvala lepa, proceduralno, gospod predsedujoči. Tudi jaz bi rad spregovoril eh, v skladu z isto točko poslovnika, ki je govorila o mojem kolegu gospodu Ferridžu. Tu gre za politiko. Lizbonsko pogodbo ste nam usilili, ne da bi se posvetovali z ljudmi in ko moj kolega nekaj s tem v zvezi reče in če vam to ni všeč, potem se pritožujete. Ampak to je politika. To smo imeli v naši državi še preden je Evropska unija uničila našo demokracijo. Tako da kar poslušajte to, kar imamo mi zapovedati, tudi tukaj v tem zboru. Mr. Button, Mr. Button, statement... Gospod Button, prejšnja izjava je bila izjava eh, kot eh, odziv na nekaj, kar je bilo povedano v parlamentu. Eh, ni bilo proceduralna pripomba, vaša proceduralna pripomba pa ni na mestu. Zato prehajamo zdaj na glasovanje. Torej, glasujemo o poročilu Valean.